za pravne zadeve. Dobili ste tudi dnevni red, imate kakšni komentar k dnevnemu redu, ne, oziroma zapisnik ste dobili, če nimate pripomp, je zapisnik sprejet. Zdaj pa nadaljujemo z prvo točko dnevnega reda za današnji popovdan.